To točko bomo obravnavali ob koncu sredinega zasedanja, ko imamo še nekaj časa ob samem koncu sredinega zasedanja. Torej. Tako, dnevni red je s tem sprejet, spoštovane kolegice in kolegi. Prehajamo na prvo točko današnjega dnevnega reda in sicer skupna razprava o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in kraljevino Maroko. Prva točka na dnevnem redu danes. Veseli me, da boste ostali z nami v dvorani, da ne zapuščate dvorane. Sure that, no ja, nisem prepričan, ali bo temu tako, pa vendar. Če že želite zapustiti dvorano, spoštovane kolegice in kolegi, kar sicer ni dobra Eh, rešitev, ampak storite to čim prej, da bomo lahko nadaljevali z delom. Ljubše bi nam pa bilo, če bi ostali z nami. Prosim vas tudi, da ne vodite razprav na hodnikih med sedri. Okay. He will speak once as the rapporteur, and then he will speak once as a... Mm. Okay, uh, dear... Tako, spoštovani prijatelji, začnimo z razpravo. Besedo dobi gospod Karl Haglund. Dvakrat dobite besedo, kolega, in sicer v svojstvu poročevalca in v svojstvu avtorja. Boste vaš čas izkoristili hkrati? Dobro, potem imate skupno šest minut. Izvolite, gospod poročevalec, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Ob tej priložnosti bi spregovoril o obeh vprašanjih, hkrati, kot ste predlagali. Da začnem z resolucijo, ki so jo skupaj pripravila s spoštovano kolegico Karmen Fraga STVS. Gre sicer za resolucijo o ureditvi ribištva z Marokom, o čemer smo govorili že večkrat v tem zboru v zadnjem letu dni. Veseli me, da smo zdaj prišli do točke, ko smo dosegli dogovor med številnimi političnimi skupinami o vsebini te resolucije. Vem, da je kar nekaj še alternativnih resolucij, vendar pa je ključno sporočilo to, da si želi parlament boljši sporazum z Marokom na tem področju v prihodnosti in veseli me, da smo skupaj lahko ugotovili, da je sedanja ureditev, ki vlada z Marokom, sicer eh, zaželjena, vendar pa mora biti ta ureditev tako gospodarsko kot ekološko bistveno bolj trajnostna kot je. Veseli me torej, da imamo to resolucijo, prepričan sem, da bo velika večina podprla to resolucijo. Kolegica Karmen Fraga bo verjetno o tem tudi sama spregovorila. Glede mojega poročila, ki zadeva to isto vprašanje, lahko povem, da v odboru za ribištvo to tematiko obravnavamo že kar nekaj časa in rad bi obrazložil, zakaj v luči tega, kar je zapisano v resoluciji, ugotavljamo, da trenutna ureditev ni dobra in zakaj smo mnenja, da je treba glasovati proti temu poročilu. Ko pravim proti, mislim, da je pomembno vedeti, da je bilo moje prvotno priporočilo odboru za ribištvo, da ne damo soglasja k podpisu tega sporazuma. Razlogi za to so zelo dobro orisani v obrazložitvi. Sporazum o partnerstvu, povdarjam partnerstvu v ribiškem sektorju, mora biti razumljen kot sporazum o partnerstvu, zapravi, da koristi obema stranima. Žal pa je pred nami sporazum, ki je gospodarsko daleč od eh, vzdržnega na podlagi ekspost poročila. To poročilo jasno določa, da je to za evropskega davkoplačevalca najbolj obremenjujoč ribiški sporazum. Donos tega sporazuma je negativen, ostali imajo pozitiven donos 40 odstotkov, ta pa je negativen z le 65 evri donosa na vsak, 65 centi donosa na vsak eh, uložen evro. To je torej zelo slabo. Poleg tega so to tudi številni ekološki vidike, ki se mi iskreno povedano zdijo bistveno bolj zaskrbljujoči. Temeljna načela, na katerih temelijo eh, ti sporazumi, je, je, da se lovi predvsem preseške, da se torej ne izvaja prekomeren ribolov. In od eh, enajstih staležev, ki jih eh, ureja ta sporazum, smo pri devetih od teh enajstih, kajti za dvoje nimamo podatkov, torej od, pri devetih gre za prekomeren ribolov, kar pomeni, da ne gre za upravljanje presežka ribjega staleža, temveč gre za preseganje dovoljenih količin eh, ulova. In to, to je tudi razlog, zakaj zahtevamo in potrebujemo spremembo. No, ob povedanem mislim, da je dokaj jasno, da moramo sprejeti omenjeno resolucijo, da naši komisarki, ki sedi na COJTU z nami, da jo podpiramo glede podpisa novega sporazuma, ampak da mora biti ta sporazum boljši in da mora upoštevati vse probleme, ki jih izpostavlja eh, to ekspost poročilo. Prav tako je to priložnost, da sporočimo, da stališče parlamenta delo na tem dosjeju ni bilo enostavno, zaradi časovnice in tudi zaradi nove ureditve, po kateri mora parlament podati svoje soglasje k takšnim sporazumom. To je ureditev, ki jo prinaša Lizbonska pogodba in to seveda predstavlja za nas eh, pomembno obveznost, da kot poslanci v tem zboru preučimo te sporazume. V luči dela upravljenega v obeh eh, odborih, ki sta pripravila mnenja k temu sporazumu, je jasno, da te ureditve ne velja podpreti, zato glasujemo proti. Eh, razvoj, odbor za razvoj in pa odbor za proračun sta oba tudi podala mnenje k mojemu poročilu in oba predlagata, da ne damo soglasja za to ureditev. To mislim, da je zelo jasen signal tako strani odbora za proračun kot odbora eh, za razvoj. V odboru za ribištvo smo imeli zelo tesno glasovanje, eh, vendar na koncu je bilo poročilo podprto. Pripričan sem, da bo glasovanje tesno tudi v sredo, ko bomo glasovali o tem vprašanju v plenumu. Bi pa pozval vse kolege, da se zavedo odgovornosti, ki jo nam polaga Lizbonska pogodba in eh, da se zavedajo, da je seveda pozivamo k sprejetju sporozuma z Maročani, kajti to nikakor ni sovražna poteza proti našim partnerjem, temveč gre za to, da mi sami sebe jemljemo resno glede tega pomembnega vprašanja. No, ne na zadnje, spoštovani predsednik, bi se zahvalil vsem kolegom za odlično sodelovanje pri tem vprašanju. E, niso sicer vsi sledili istemu pristopu, ampak zahvaljujem se vsem za konstruktiven dialog in pripričan sem, da bomo lahko konstruktivno rešili to vprašanje kljub določenim razlikam, ki ostajajo. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani kolega. Besedo ima gospa Carmen Fraga STVS, tudi v svojstvu avtorice. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes govorimo o podaljšanju sporazuma zaradi tega, ker komisija ni izpolnila svoje obveze, da prosi za mandat za podaljšanje. Naša plovila niso povezana z, z tem sporazumom, vendar pa morajo plačati posledice. Zato sem za to, da podpremo to poročilo. Nis, ne zaradi tega, ker se nasprotujejo sporazumu, zaradi tega, Eh, ker obstajajo še veljubna vprašanja v Zahodni Sahar. Naj vas spomnim na to, da je Evropska unija že sklenila sporazum z Marokom v zvezi z ribištvom in takrat smo jasno povedali, da je treba zaščititi prebivalstvo um, Zahodne Sahare. Vendar pa ustrajam pri tem, da. Z, sedaj ne bomo rešili nobenega teh problemov, če bomo poklicali naša plovila nazaj domov. Ravno nasprotje, mi moramo spostaviti naše prihodnje odnose z Marokom. Gospa komisarka, nahajamo se v situaciji, kjer tri mesece pred potekom protokola začenjamo z novimi pogajanji. S tem bo nastopila nova obdobje negotovosti. Vendar pa je treba odgovorno ukrepati skupaj z ribiškim sektorjem Maroka. Ti so namreč izdelali načrt za prihodnost in tega so vam predali v Bruslju prejšnji teden. Zaradi tega sva s gospodom Haglundom tukaj uložila ustno vprašanje v zvezi s prihodnostjo, z novimi temelji in z novo podlago za nov sporazum, ki upošteva vse opletene. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Fraga. Sedaj pa gospa komisarka Damenaki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, pozdravljam to priložnost, da vam predstavim mojo oceno sedanje situacije in mojo vizijo o prihodnosti sporazuma o ribištvu z Marokom. Naj začnem najprej s protokolom o podaljšanju. Sedaj se boste odločali o tem, če bo ta protokol sprejet ali ne. Naš odbor je, vaš odbor je sprejel pozitivno mnenje glede tega protokola, vendar pa niste povsem prepričani. Naj vam predstavim našo vizijo. Kot veste, smo se o protokolu z Marokom dogovorili februarja letos, tik preden je prejšnji sporazum potekal. Mislim, da je bila ta odločitev prava. Še vedno verjamem, da smo ravnali prav. Zakaj? Zaradi tega, ker umestni protokol omogoča čas za to, da rešimo politične in tehnične vprašanja, ki so povezana z vodami Zahodne Sahare. Pritisnili smo na Moroko, da nam dajo verodostojne informacije v zvezi z ribolovom v teh vodah, kot to zahteva mednarodno pravo. in eh, s tem delom smo dobili potencialno dobre rezultate. Prvič, protokol vključuje tudi uradno zahtevo do Maroka in to je, da poroča o koristih in geografskih porazdelitvah. In s tem zastavljamo zelo pomemben precedens za nadaljne protokole v prihodnosti. Kar zadeva gospodarske in koldovarsne vidike, Eh, zaradi mandata prejšnjega protokola nismo uspeli ohraniti veliko manevrskega prostora, saj dobro veste, ste bili zraven na pogajanjih, vendar pa imamo s tem vsaj priložnost, da dobimo nov boljši sporozum, ki vključuje tudi gospodarske in okoljske vidike. Vendar pa je jasno, da bomo v prihodnosti morali v pogajanjih doseči boljše rezultate. S tem umestnim protokolom pa smo omogočili ribolov brez prekinitev. Vem, da vas veliko ni povsem prepričanih v to, da je protokol dober, vendar pa naj vas spomnim na to, da gre za pomembno zadevo za več sto evropskih plovil, ki lovijo ribe v teh vodah. Veliko jih je manjših ladi. Sedaj protokol velja samo začasno ima pa še tri mesece časa do poteka, ko poteče februarja naslednje leto. Zato razumem, da gospod Prčvarec Haglund in gospa Fraga niso zadovoljni s tem protokolom, vendar pa pravite, da ste imeli za to priložnost šele sedaj. To pa ni naša krivda, mi smo storili vse za to, da bi pospešili postopek. Vseeno pa sem zadovoljna, da se je Evropski parlament odločil, da bo glasoval na tem plenar zasedanju, ne bomo več zavlačevali s to zadevo. Kakršen koli bo rezultat, bo zelo pomemben za nas. V kakršnem koli primeru bomo spoštovali odločitev Evropskega parlamenta. To želim jasno povedati. Vaš rezultat glasovanja v sredo bo spoštovan. Naj vam zagotovim tudi, da bomo resno vzeli priporočila iz poročila gospoda Haglunda in vse tisto, kar je tukaj izpostavil, kot tudi vprašanja ki, je, ki ste jih izpostavili v osnutku za resolucijo. V primeru novega sporazuma bomo morali izboljšati besedilo v zvezi z gospodarskimi, okoljskimi, pravnimi in političnimi vidiki. Naj vam predstavim še dogodke v Maroku in odnose med Evropsko unijo in Marokom. In na podlagi tega se boste morali tudi danes odločati. V južnem delu sredozemlja je prišlo do velikih sprememb in to se je dotaknilo tudi Maroka. Kako to ocenjuje komisija? Komisija ocenjuje situacijo tako, da je Maro, maroška oblast sprožila korenite reforme za modernizacijo ustave, izboljšanje človekovih pravic in pa tudi izvajanje parlamentarnih volitev, na podlagi katerih eh, so na oblast prišle tudi nove politične sile. Evropska komisija pozdravlja te spremembe. Evropski parlament je pozval Evropsko unijo, da podpre demokratične spremembe v Maroku. To bomo morali upoštevati, ko bomo sprejemali odločitve. Kot sem že povedala v odboru za ribištvo prejšnji mesec, komisija pripravlja predlog svetu za nova pogajanja, nov mandat za pogajanja. Vendar pa moramo počakati na vaše glasovanje, to je prvo. Potem pa, če sem prav razumela, bo prepozno za naše priprave in za vaše glasovanje. Zato smo povzeli to pobudo, zato to, da začnemo z delom, da bomo pripravljeni v primeru, če bo Evropski parlament v sredo eh, odobril nadaljevanje z delom. Pripravljeni smo, če boste odobrili protokol. Kakšni so najpomembnejši parametri iz novega sporazuma, ki jih moramo doseči? torej gospodarska učinkovitost, to je prvo. Želimo doseči dodano vrednost in stroškovno učinkovitost, kar pomeni, da moramo bolje izkoristiti ribolovne zmogljivosti, kot tudi pregledati finančni svežen, ki upošteva tudi tržno vrednost kot so povdarili v nekaterih odborih v Evropskem parlamentu. Drugič, okoljska trajnost opredelili eh, bomo ribolovne zmogljivosti na podlagi znanstvenih eh, dognanj in pa lovili samo presežke. Tretjič, politični vidiki glede voda v Zahodni Sahari bomo popolnoma spoštovali mednarodno pravo. Nam kar nekaj opcij, kako bomo to dosegli če bomo skušali vključiti eh, vode Zahodne Sahare, potem bomo morali dokazati preko strogih eh, ukrepov, zato da dokažemo, da za prebivalstvo in za lokalne skupnosti resnično obstaje gospodarske koristi z novim protokolom. Potem vilevamo tudi zaključke iz eh, sedanjega protokola in upoštevali to, kar ste izpostavili tukaj v Evropskem parlamentu. Odbor za ribištvo je priporočil, da Evropski parlament odobri zaključek protokola. Če bo Evropski parlament to potrdil, potem smo pripravljeni na to, da dosežemo boljši protokol k temu sporazumu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vielen Dank, Frau Kommissarin Damanaki. Najlepša hvala, gospa Damanaki. Sedaj pa gospa Lövin iz odbora za razvoj, dve minuti in pol. President gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. V Sahari je Maroko zgradil zid, ki je dolg 2700 km. Tega brani 20 tisoč vojakov. Imajo tudi zelo močen konvoj za transport fosfatov. Maroko uporablja fosforjeve bombe, s tem napada prebivalstve, ki so jih zapustili španski kolonizatori. To je seveda kršenje mednarodnega prava. Sporazum z Marokom glede ribolova je nezakonit. Tako so ugotovili v pravni službi v Evropskem parlamentu pred kratkim s katerim eh, se razglaša prejšnje mnenje Evropske komisije. Če seveda Evropi. Predstavlja pa se vprašanje, če Evropska unija resnično lovi ribe v vodah Zahodne Sahare in če je bi sporazum bil koristen za prebivalstvo tega ozemlja sedaj imamo kar nekaj odgovorov na ta vprašanje. 74 evropskih plovil lovi ribe v vodah Zahodne Sahare in o tem se s prebivalstvom nismo posvetovali. Spoštovani kolegi, verjetno vidite, kakšni so odgovori prebivalcev Zahodne Sahare na Evropsko komisijo. Jasno je, da Zahodna Sahara, da Maroko ne bo priznal Zahodne Sahare, sploh je niti ne umenja. Postalo pa je jasno še nekaj. Maroko tega sporazuma ne potrebuje, ima domačo floto, ki je dosti večja od španske flote. Ima zelo močno ribiško politiko, eh, ki predstavlja 3 odstotke BDP-ja. Leta 1999 je Maroko prekinil sporazum o ribištvu zaradi teh razlogov, zaradi tega, ker so evropska pravila preveč lovila. Sedaj je postalo jasno, da Maroko želi ohraniti sporozum z Evropsko unijo zaradi tega, da bi uzakonili nezakonito okupacijo Zahodne Sahare, Evropska unija pa bi bila s tem sokriva. Sramotno bi bilo za Evropski parlament in za celotno Evropsko unijo, če bomo molčali ob kratenju človekovih pravic in če bomo potrdili ta res sramotni sporozum. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lövin. Sedaj pa ima besedo gospa Alfonsi iz odbora za proračun. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odbor za proračun si želi, da bi parlament zavrnil ta sporazum med Marokom in Evropsko unijo. No, pravzaprav zavrnitev tega sporazuma ne bi imela praktičnih posledic. Sporazum je bil podpisan leta 2011, izteče se ob koncu letošnjega leta. Komisija je tudi zavrnila predlog, s katerim bi v prihodnem letu imeli kakršne koli finančne obveznosti, ki se vežejo na ta sporazum. Vseeno pa je odbor za proračun v svojem sporočilu zelo jasno pozoril na to, da ta sporazum vpliva na okolje, kajti to ribolovno območje je precej izčrpano. Pomembno pa je tudi vprašanje, ali bomo dosegli kaj na področju politične te blokade Zahodne Sahare, čemor Maroko nasprotuje. Če bo parlament upošteval mnenje odbora za proračun, potem bomo komisiji poslali zelo jasno sporočilo glede prihodnih tovrstnih sporazumih, o katerih se bo pogajali. Istočasno pa bomo tudi vladi v Maroku poslali jasno sporočilo glede tega, da mora spoštovati demokratično gibanje zlasti v odnosu do prebivalcev Zahodne Sahare. Hvala. Najlepša hvala, gospod Alfonsi. Sedaj pa ima besedo gospod Kadek v imenu skupine PPE. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej bi rad povedal par besed o tem začasnem protokolu. Sem poročevalec v Senci iz naše politične skupine, zato bi rad poročevalcu povedal sledeče. Upam, da bo to poročilo bilo bolj pogosto predmet obravnave, kot eh, so bila druga poročila glede financiranja tovrstnih sporazumov. Vedno sem zelo odkrito govoril o teh temah, na katerih smo delali skupaj in na katerih bomo, upam, še delali skupaj. Trenutno veljavni sporazum med Evropsko unijo in Maroko je pravzaprav samo podaljšanje starega sporazuma za eno leto. To je predlagala komisija. 27. februarja, torej čez dva meseca, ta sporazum preneha veljati države Evropske unije naj bi imele dovoljenje za lov v tem območju, vendar na takšen način, da s tem ne bodo oškodovani prebivalci na tem območju. Pozivam kolege, da glasujejo za to poročilo, kajti koristi vsem. Če bomo sprejeli ta sporazum, se bomo lahko še naprej pogajali o novem ribiškem sporazumu na podlagi novih kriterijev. Če bomo zavrnili ta sporazum, bomo s tem poslali zelo negativen znak regiji, ki je v polnem demokratičnem razcvetu. Maroko je nujen partner Evropske unije, zato bi morali Maroko podpreti ne samo z izjavami, ki jih tu pogosto slišimo, temveč tudi s konkretnimi sporazumi in dejanji. V skupini Alde smo tudi govorili o tem sporazumu in mislim, da bi komisija morala skleje, skleniti sporazum, ki bi bil trajnosten, gospodarsko vzdržen, ki bi zagotavljal tudi dobre ribolovne možnosti za Evropsko unijo. Istočasno pa naj vas opozorim še na to, da moramo glasovati za ta umestni sporazum. Hvala. Dank, kolegi Kadek. Najlepša hvala, gospod Kadek. Sedaj pa ima besedo gospa Rodust. Frau Kommissarin, Gospa komisarka, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, sporozum o ribištvu med Evropsko unijo in Marokom je vprašanje, s katerim se ukvarjamo v Evropskem prometu že več kot eno leto. In prepričana sem, da bo tako tudi po glasovanju. Ta, to glasovanje je postalo zelo čustveno nabito. V celotni Evropski parlament govori o tem sporozumu, v vseh političnih skupinah razpravljajo na kontroverzen način tem sporazumu. Kolegice in kolegi, gre za sporazum o ribištvo, ki ga moramo natančno analizirati, kako ta analizira zgleda. V odboru za ribištvo smo prepričani o tem, da z okoljskega vidika ta sporazum ni vzdržen, prihaja namreč do prekomernega ribištva. Glede na katastrofalno stanje v svetovnih morjih, Evropska unija ne sme več prekomerno loviti rib. Tudi z gospodarskega vidika ta sporazum ni zanimiv. Ne obstaja nobene pozitivne plati za nas, poleg tega obstaja tudi vprašanje Zahodne Sahare. Prepričana sem, da se tudi tukaj strinjamo vsi glede tega, da mora biti sporazum v skladu z mednarodnim pravom in v protokolu tega ne dosežemo. Lahko se pomirimo samo na ta način, da upamo, da bo v prihodnosti bolje. Zato si želim sodelovati pri pogajanjih s komisijo in svetom. Edini razlog za to, da potrdimo ta protokol, je, da se nahajamo tik pred potekom tega protokola in da nas je komisija prosila, da ne prekinimo sporazuma zaradi tega, da ne bomo škodovali nadaljnim pogajanjem. Upam, da bomo v novem, protoko novem protokolu našli način za doseganje boljših rezultatov. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Rodus. Sedaj pa gospod Davis. Gospod predsedujoči, se opravičujem, če tako čustveno odreagiramo na ta sporozum. Lahko si poglede samo evalvacijsko študijo. Študija namreč jasno kaže na to, da je to najmanj uspešen dvostranski sporozum, eh, ki ga je podpisala Evropska unija naši dakoplačevalci plačujejo 36 milijonov evrov. Zakaj? Za nič. E, lovimo ribe, ki niti ne pridejo na naš evropski trg, ampak končane, končajo v Afriki. In naše, naša plovila s tem dobijo samo 2 milijona evrov. Če si pogledamo vprašanje trajnosti in zdržnosti, potem vidite, da ribiči lovijo v vodah, ki so že prekomerno obremenjena, kjer se že preveč lovi. Lahko zaupamo v to, da bo gospa komisarka storila vse, kar lahko, da bo s pogajanji dosegla novo ureditev, s katerimi bomo upoštevali okoljske in gospodarske socialne vidike, ki jih omenjamo v deklaraciji lahko se tudi nasmehne, zaradi tega, ker ni bila sama odgovorna za ta res eh, grozen sporozum, ki ga imam tukaj pred seboj. Najlepša hvala, gospod Davis, sedaj pa gospod Romeva in Erveda Minuten pa. Yes. Najlepša hvala. Jasno je, da sem proti podaljšanju sporozuma, proti sem tudi novemu sporozuma. Slišali smo že razloge, to so pravni, gospodarski in okoljski razlogi. Z pravnega vidika je zadeva zelo jasna. Maroko se pogaja o virih, ki niso v njegovi lasti. Potem imamo dve opciji. Ali izključimo vode Zahodne Sahare iz pogajanj, kar do sedaj nismo dosegli, ali pa da spoštujemo mednarodno pravo s tem, da zahtevamo, da sporazum spoštuje koristi za lokalne, oblast, za lokalne skupnosti, vendar pa tudi želje lokalne skupnosti. In eh, teh še nihče ni omenil. Gospodarski vidik. Jasno je, da je to katastrofalen sporazum, zato ker v nobenem primeru ne predstavlja dobička, gre za zapravljanje sredstev. Iz okoljskega vidika pa je zadeva še bolj resna. Sporazum bi moral spoštovati določen maksimum, torej da bi lovili samo presežke. V primeru maroških voda pa gre za prekomeren ribolov glede, eh, lo, torej za, pri lokalnem ribolovu, torej mi k temu samo še prispevamo. Imamo torej pravne, gospodarske in okoljske razloge za to, da ne bi potrdili podaljšanja. Evropski parlament ne sme popustiti pred pritiski eh, maroških oblasti in zato se moramo temu upreti, da dosežemo našo verodostojnost. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Romeva Jerujeda. Sedaj pa gospod Ferreira, dve minuti in pol. Če obrigado, <coughs> senjor predsednik, senjora komisarja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, s predlogom za podaljšanje komisija. Je, je komisija zašla v nasprotujoče si izjave, torej gre za štiri leta sporazuma in opravili smo tudi oceno. Ocena pa je negativna iz gospodarskega vidika, s tem, da se upošteva koristnost sporazuma za naša plovila in tudi iz okoljskega vidika glede na prekomerno obremenitev za določene staleže in pa tudi za zelo majhno koristnost za lokalne ribiške skupnosti. Komisija trdi, da poročilo ne odraža stališča komisije. Ravno tako pa komisija ne upošteva analize. Najbolj resno pa je, in zaradi tega smo proti temu sporazumu, da gre za nezakonit sporazum, ki ni v skladu z mednarodnim pravom. Maroški sporazum omogoča izkoriščanje naravnih virov, do katerih Maroko nima nobenih pravic v skladu z mednarodnim eh, pravom. Tako so odločili na mednarodnem sodišču. Zahodni Sahori pa nikoli niso priznali avtonomije. S tem bomo kršili vse resolucije OZN, še posebej resolucije leta 2009 o gospodarske dejavnosti, ki zadevajo interese skupnosti neautonomnih pokrajin. Torej, mi moramo podpreti skupnosti Zahodne Sahare, ki jih nikoli niso poslušali, vedno znova ste jih ignorirali. Ravno tako njihove želje. Zaradi tega nasprotno, kot eh, želi gospa komisarka, ne bomo potrdili tega protokola, zaradi tega, ker je v nasprotju z mednarodnim eh, pravom in ne moremo se zanašati samo na izjave Maroka, ki pravi, da je sporazum dobe. Ne smemo kar tako sprejemne eh, podpisovati sporazum in sklepati s tretjimi državami. V sporazumu moramo upoštevati željo lokalnih skupnosti, ne pa da omogočamo prekomerno izkoriščanje naravnih virov. Evropska unija bo s tem postala ravno tako kriva eh, za to, da plenimo njihove naravne vire. Zato moram nadaljevati z pogajanji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Emil. Morocco is occupied. Maroko je zasedel Zahodno Saharo in tam je že od 70 let. Če bomo sprejeli ta ribiški sporazum, potem bo Evropska unija kršila mednarodno pravo. Tega se zavedamo mi, Združeni narodi, celo pravna služba Evropskega parlamenta. Finančni prispevek Maroku bo 36 milijonov evrov letno. Evropska unija pa bo s tem prispevala k vse večjemu prekomernemu ribolovu. Komisija pravi, da naj bi mi imeli koristi od tega, ampak ta denar bo šel samo v roke maroškim oblastem. Neokljub temu komisija ne želi skleniti tega sporozuma. Britanske ladje, ki tam ribol, opravljajo ribolov, počnejo vse zato, da bi lokalni prebivalci imeli koristi od tega. Škoda bi bilo, če bi jim to preprečili. To jasno kaže na to, da Evropska unija nima ustreznega nadzora nad to vrstnimi dejavnostmi in trgovino. Nekatere skupine so skušale preprečiti to razpravo, celo predložile so izjavo, da naj komisija čim hitreje razreši to vprašanje. To vprašanje pa pravzaprav kaže na to, kako malo je Evropski uniji mar za demokracijo in človekove pravice drugot po svetu. Hvala. Dank, Herr Kollege. Enju. Najlepša hvala, gospod Enju. Gospod Davis, imate postopkovno vprašanje? Hvala predsedujoči. Cenjenega kolega bi rad vprašal, na podlagi katerih dokazov trdi, da je naša skupina Alde pod vodstvom Karla Haglunda skušala priklicati to razpravo. Te trditve ne držijo. The, um, the Koordinatorji so se želeli obrniti na predsedojočega in prekiniti glasovanje. To pa res ni demokratično. Yeah. Najlepša hvala, gospod Enju. Sedaj pa imamo sklop govornikov v imenu bližnjih skupin. Prva je gospa Petrov Neveš za te minute. Senjor prezident, senjor komisar. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Zunanja razsežnost ribolova in partnerski sporazumi s tretjimi državami predstavljajo ključen del skupne ribiške politike. To je pravzaprav eden od najbolj pomembnih sporazumov. Poleg tega se nahajamo v zelo pomembnem političnem trenutku, zato ne bi smeli zapreti vrat. Ta partnerski sporazum omogoča ribičem iz Evropske unije, da ribarijo v tem območju. S tem seveda prispevajo tudi k preskrbi s hrano v Evropski uniji. To pa je ključnega pomena in to je tudi bistvo vsega skupaj. Mislim pa, da bo tudi Maroš, kjer je bolovni sektor, imel koristi od tega tudi z družbenega vidika. Tako da se mi zdi, da to pravzaprav ni neskladno s skupno ribiško politiko. Seveda se vsi zauzemamo za to, da bi tudi ohranili vse ribolovne vire. Sporazum med Evropsko unijo in Marokom bi moral biti namenjen predvsem vzdržnosti ribjih staležev, poleg tega pa bi morali zagotoviti zadostno preglednost, tako da ne bi prišlo do prekomernega izkoriščanja ribolovnih verov, zlasti kadar evropski ribiči lovijo v ribolovnih vodah tretjih držav. Še posebej, če gre za lov tistih rib, na katere lokalni ribiči ne ciljajo mislim, da bi morali poskrbeti tudi za ustrezen nadzor spremljanja izvajanja tega sporazuma. Poskrbeti je treba za to, da se zaščitijo interesi lokalnega prebivalstva, ribolovnih staležev in evropskih ribičev. Nažalost pa ste merila postavili zelo visoko. Vsaj komisija je za določene skupine prebivalstva postavila merila zelo visoka in v tem primeru ta merila ne bi smela veljati. Zato, ker je izkoriščenje teh ribolovnih verov lahko ogroženo, če bi se Evropska flota omaknila iz teh vod. Ja, kolegi Milena. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Milena. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je zelo slab sporazum, slabo podaljšanje in zelo slab rezultat na tem področju v zadnjih letih. Mislim, da so to ključne besede v tej razpravi. Vse skupaj je katastrofalno. Zato bi si morali jasno zapomniti, kaj se je dogajalo v tem obdobju. Komisarka, no pravzaprav bolj komisija, prosi, da sprememo ta sporazum. Vse zadnje se je ona v zvezi s tem pogajala. Vse, kar se je zgodilo, moramo prevzeti na svoje ramena, pogajati se treba o novem sporazumu in se dogovoriti o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnih letih. Sam sem se več let zauzemal za ureditev tega vprašanja in če ne bomo dosegli dogovora glede tega, potem tudi z Marokom ne bomo uspeli skleniti niti enega samega sporazuma. Razrešiti je treba tudi konflikt, ki poteka že 30 let, ampak to je pravzaprav glasba za moje ošesa, to, kar je povedala kolegica Lovin. S tem se strinjam. Vendar se mi zdi, da ni ribiški sporazum tisti, preko katerega bi lahko reševali politično vprašanje. Ne moremo mi najti rešitve tam, kjer jo Združeni narodi iščejo že 30 let, kjer imajo na terenu tudi misijo, ki ne uspe razrešiti vseh ključnih humanitarnih vprašanj. Tako da je vprašanje sledeče. Ali pod, naj podpremo resolucijo in sporazum? Odgovor je da zato ker bi ta resolucija pravzaprav komisiji morala dati zagon, da se na zelo odločen način loti tega vprašanja, zato da bo ta sporazum našel rešitve za vse prej izpostavljene težave. To je treba vključiti tudi v zonanjo politiko Evropske unije. Ni sprejemljivo, da se baronica Aštonova ne ukvarja tudi z vprašanjem Sahare. Hvala. Dank, kolegi Mila. Hvala lepa, gospod Milana, sedaj pa gospod Vajgal za minuto predsedujoči spoštovani kolegi včeraj sem se vrnil iz tindufa kjer sem videl kakšne koristi ima prebivalstvo zahodne sahare od naše politike in od vseh ki trdijo da sprejemajo sporazume v korist tega prebivalstva. ta sporazum je treba zavrniti in odločno plediram na to da ga zavrnemo z moralnimi političnimi etičnimi in mednarodno pravnimi razlogi. ta sporazum ni običajni ribiški sporazum to je sporazum v katerega mreže se bo ujelo mednarodno pravo in pravičnost. to je sporazum ki žali dostojanstvo tega eh, naroda zahodne sahare ki trpi pod maroško okupacijo. zato se ne moremo pogovarjati o njem kot

o posebnem sporazumu, zato ker je bistvo tega sporazuma nezakonito zasedeno ozemlje, kot so rekli tudi Združeni narodi. Tako da to ne gre samo za naravne vire Maroka. To ni ključna tema in niti ni edina tema, ki se pojavlja v tem sporazumu. Govorimo pravzaprav o vprašanju, ki zadeva prebivalstvo, ki ni neodvisno in avtonomno. Tudi na področju vzhodnega Timorja je naprimer Evropska unija morala izpogajati sporazum z Indonezijo in sicer sporazum o viru, ki pravzaprav ni bil v lasti Zahodnega Timorja, temveč Avstraliji. Tako da gre to praktično za eno in isto vprašanje. Pravzaprav bomo mi postali zavezniki vseh tistih, ki delajo napačno, ki skušajo stvari izpeljati v svojo koriste. Ribiški viri še vedno niso v rokah tistih, katerim v resnici pripadajo. Folk. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Mato Adrover z minutem pa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, jasno je, da nekaj ni prav, če govorimo o podaljšanju, ki bo poteklo čez tri mesece. Govorimo tudi o sporazumu, ki je zelo pomembno za Evropsko unijo, še posebej pa za Španijo. S tem sporazumom ne moremo. S, um, tega sporozuma ne moremo eh, uporabiti za izgovore zaradi drugih vprašanj, kar ni povezano z ribolom. Vedno sem podpiral sporozume s tretjimi državami, še posebej z državami, ki so tako pomembne za naše odnose kot je Maroko. Zato podpiram podaljšanje in eh, da začnemo z novimi pogajanji, ki bo pravično, da bodo naša plovila lahko še naprej eh, lovila ribe. Zagotoviti moramo, da bo z gospodarskega in okoljskega vidika sporozum eh, pozitiven, kot eh, tudi, da bo prenesel pozitivne posledice za lokalne skupnosti. Sporozume je treba spoštovati in jih tudi izvajati. Zato je treba sporozum eh, o ribištvu podpreti, tako kot smo podprli sporozum o kmetijstvu. Zahtevamo torej spoštovanje sporozumov, kar si zaslužijo naši državljani. Iz Evropskega parlamenta moramo poslati jasno sporočilo komisiji, da začne s pogajanji na transparenten način in to odločno, jasno je, da s takšnim zavlačevanjem ne bomo prepričali negativnih posledic. To smo že večkrat videli. Hvala lepa. Hvala lepa. Sprejemate vprašanje gospoda Hartunga? Uh, uh, Svojega cenjenega kolega bi rad vprašal sledeče. Kdo bo imel večje koristi od tega? Vse države Evropske unije ali izključno Španija? Hvala. Izvolite. Mislim, da ko ima ena država članica koristi, ima koristi celotna Evropska unija. Hvala, kolega Mato Adrove. Najlepša hvala, gospod Mato Adrever. Sedaj pa ima besedo gospod Andres Barija za minuto. Gospa Andres Barija, hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Mi podpiramo podaljšanje protokola, ki bo potekal ob koncu februarja 2012, torej še tri mesece bom imamo kjer smo tudi ocenili negativne gospodarske vidike. Nismo pa ocenili pomembnost tega, da 11 eh, držav članic eh, imajo zelo velike koristi s porazumom in da ima kar nekaj evropejcev delovno mesto zaradi tega sporazuma, kot tudi v Maroku, vključno Zahodno Saharo. Govorimo o poročilu potem, ko je protokol že začel z delom. Vendar pa prosimo za znanstvene podatke, kajti glede na poročilo se tam eh, lovi samo 10 odstotkov tega, kar eh, se lovi v evropskih vodah. Torej, zaradi tega potrebujemo nov sporazum, gospa komisarka, izboljšan sporazum v skladu z Lizbonsko pogodbo in sporazum, ki upošteva nove zahteve natančnega poročila, natančne analize o tem, kako se izvaja sporazum in kako je ta sporazum v skladu z mednarodnim pravom. Istočasno pa mora biti sporazum dober za obe strani potrebujemo globalne strukture za to, da damo prednost privilegiranim partnercem, kot je Maroko. Spoštovati pa je treba tudi mednarodno pravo in načela, kot je solidarnost in strateške prednosti. Zato je nujno, da podpremo podaljšanje protokola in da začnemo z novim pogajanjem. Hvala. Hvala lepa, gospa Andres Bareja. Sedaj pa gospod Berman kot zadnji v tem sklopu. Hvala lepa v imenu kolegice Ase Veftlon. Bom rad, rad prebral to besedilo. Pravna služba Evropskega parlamenta je prišla do ugotovitve, da je ta sporazum proti vsem mednarodnim pravnim normam. Do tega zaključka so prišli tudi v Združenih narodih. Nikjer ne piše, da bo ta sporazum koristil prebivalcem Zahodne Sahare ali da bi s tem spoštovali njihove pravice. Zato predlagajo, da se prekine izvajanje tega sporazuma oziroma da se sporazum zapiše na tak način, da plovila iz Evropske unije ne bodo več lovila v zahodno-saharskih vodah. Več razlogov obstaja, zakaj Evropski parlament ne bi smel podpreti tega sporazuma, namreč stroškovna učinkovitost je bila zelo nizka, poleg tega se je nadaljeval ribolov tudi pri izčrpanih staležih in s tem nismo prispevali k nadaljemu razvoju ribiškega sektora. Hvala. Hvala lepa, kolega Berman. Kolega Berman, imeli ste še kar nekaj časa. Če bi brali počasneje, bi bilo bolje. Dobro bi bilo, da upoštevate, da vas tolmačijo v druge jezike, če ne, boste bolj težko razumljivi v drugih jezikih. Predsedujoči, se opravičujem tolmačem, ki jih imam sicer zelo rad. Also ich möchte als einen Hinweis an No, naj to izkoristim kot eh, na svet vsem kolegom. Če že berete besedila, pazite na hitrost. Tako zdaj prehajamo na prosto razpravo. Prvi je kolega Nikolesko. Mulțumesc, domnule președinte, acordul de pescuit cu... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ribiški sporazum ni partnerski sporazum, to so povedali vsi kolegi, niti ni to pravi sporazum z Evropsko unijo, kaj ti ne upošteva dejstva, da je treba zaščititi ribolovne vire. Poleg tega ta sporazum ne spoštuje pravic državljanov. Res je, da moramo okrepiti tudi svoj dialog z vsemi sosedami v okolici Črnega morja, še posebej s Turčjo. Vzpostaviti bi morali poseben institucionalni okvir, podobno kot pri Uniji za sredozemlje. Hvala. Film, Hvala lepa, kolega Nikolesku. Naslednja je kolegica Regner. Hvala lepa, predsedujoči. Prihajam iz Avstrije, ki nima morja in eh, ugotavljam, da so sporazumi Evropske unije z Marokom, oziroma ta sporazum, ribiški sporazum z Marokom, eh, ne predstavlja trajnostnega sporazuma. Sem za trajnostno ribištvo, ne za brezkompromisno izkoriščanje mori. E, ta sporazum pa bi bila osnova za tratenje 36 milijonov evrov, ki jih plačujemo vsako leto za dostop do maroških voda. In to nikakor ni sorazmerno z delovnimi mesti, ki jih to zagotavlja v Evropski uniji. Ta sredstva bi lahko bistveno bolj inteligentno uporabili za ukrepe gospodarske politike. Šele ko bo zagotovljeno, da bo do prebivalcev Zahodne Sahare imeli dostop do pravičnega deleža eh, ribolova na svoji obali, ko bomo ugotovili, da je to ribištvo trajnostno, potem bomo tudi mi v Evropskem parlamentu zvesti svojim vrednotam in našim temeljem. Hvala lepa, kolegica Regner. V zaključek proste razprava, razprave kolega Presedo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 Moram reči, da sem sam za to iz treh razlogov. Zaradi narave naših odnosov z Marokom, ribištvo nikakor ne more biti izjema. Vpliv, ki ga bi to utegnilo imeti na vse strani, še posebej na obrtniške eh, ribiče in tiste, eh, ki delajo v malem ribištvu, bi bil uničujoč. Zato zahtevamo nov protokol z Marokom, ki bo podprl trajnostno ribištvo ki bo podpiral tudi pravice in dožnosti vseh strani, ki bo med sebojno korist. Hvala lepa, kolega Sančeš Presedost. Smo zaključili prosto razpravo. Besedo predajam komisarki Damanaki. Eh, I think that, uh, I... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da moram podati nekaj pojasnil. Naj povdarim, da je namen komisije varovati naše skupne evropske interese. Gre za naše skupne evropske interese, ki jih zagovarja in ščiti ta sporozum. Tako da ne moram sprejeti argumentov, eh, čež da samo ena ali druga država članica opravlja eh, ribiško dejavnost na podlagi tega sporozuma. Imamo tudi druge sporozume, ker je drugače. Vsi smo evropski državljani, vsi jemo ribe, ki so pomembne za našo prehrano, smo prvi porabniki rib v svetu in zato potrebujemo dobre odnose z uh, vsemi. Vem, da smo v težkih razmerah, v težkih časih, ampak ta separatistična retorika, moram da reči, moram reči, da ni koristna. Drugo pojasnilo. Ja, komisiji je mar za pravice ljudi. Ne pravimo, da nam je vseeno za prebivalce Zahodne Sahare. Zato smo šli v začasni protokol, zato pritiskamo na vlado, da nam dajo podatke o tem, kakšno korist bo imelo lokalno prebivalstvo od tega sporazuma in tudi drugih eh, sporazumov. Zato smo pripravili ta začasni protokol, zato se zdaj pogajamo o novem sporazumu, upoštevajoč vse okoliščine, ki ste jih izpostavili. In to, kar želimo mi doseči, in eh, to vam lahko zagotovim, je, da če že sklepamo nov sporazum, vključno z območjem Zahodne Sahare, potem potrebujemo pogoj, oziroma jasen pogoj, da bo lokalno prebivalstvo imelo korist od tega sporazuma. Ampak mednarodnih problemov ni enostavno reševati s tem sporazumom in komisija te zamisli ne more podpriti. Glede tega si moramo biti na jasnem. Sem tu, razložila bom vse, sem tu in bom tudi zelo jasno povedala, da bo komisija spoštovala vaše stališče. Zato potrebujem jasno odgovor. Ali želite nov sporazum ali ne. Lahko vam obljubim, da bom storila vse, kar je v moje moči, zato da bomo dosegli boljši sporazum. Boljši sporazum pomeni takšen, ki bo zagotavljal gospodarsko korist ki bo okolju prijazen in ki bo tudi v skladu z mednarodnim pravom. In to ni tako enostavno, mimo grede. To ni tako enostavno, kot se morda zdi iz nekaterih vaših prispevkov. Ni tako enostavno to prevesti v mednarodno pravo. Ampak potrebujem vaš jasen odgovor, kajti vidim, da obstajajo različna stališča. Vidim ljudi, ki so proti ribiškim sporazumom nasplošno spet drugi ste proti temu sporazumu in kakršnemu koli to vrstnemu sporazumu. Spet drugi menite, da potrebujemo boljši sporazum. Ja, ampak potrebujemo jasno stališče. Naj zaključim, ker eh, govorim že kar lep čas. Komisija že zdaj pripravlja pogajalska izhodišča za naslednji sporazum in lahko vam zagotovim, da bo naslednji sporazum boljši kot. Uh, njegov predhodnik, če se bomo o tem pogajali, ampak zato seveda potrebujemo soglasje parlamenta. Kajti, če parlament zavrne sporazum, potem sporazuma ni. Glede tega moramo biti odkriti, bodimo odkriti. In eh, ne skušajte se skrivati za nami. Potrebujem torej jasno stališče parlamenta glede tega vprašanja. Glede preteklosti pa se strinjam. Sporazumi, ki smo jih imeli do sedaj, niso bili gospodarsko koristni, niso bili okolju prijazni, zato jih bomo spremenili. Zato smo se lotili reforme in upam, da nas boste podprli pri izvajanju teh eh, reform, tudi z vidika sveta in odločitev, ki se sprejema v svetu. Ampak ta sporazum potrebujemo, to vrstne sporazume potrebujemo. Ampak potrebujemo dobre sporazume, če ne se bomo osamili na teh področjih. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka Damanaki. Tako, zadnjo besedo dobi gospod poročevalec Haglund. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za zelo konstruktivno razpravo. Naj povem, gospe komisarki, da me veseli, vse nas mislim, da zelo veseli, da si prizadevate za kakovosten sporozum v prihodnosti. Nobenega dvoma ni, da si vsi to želimo. Ne morem pa se nikakor strinjati z zaključkom, da naj glasujemo za katastrofalen sporozum, za katerega vsi menijo, da je slab, samo zato, da bomo potem v prihodnje dobili dober sporozum. Ta argumentacija ne funkcionira. Naša odgovornost po Lizbonski pogodbi je, da uberemo stališče do obstoječega protokola. Zdaj ne glasujemo o prihodnem protokolu, ampak glasujemo o tem sedanjem protokolu in ta protokol je slab. Sam bom glasoval za dober protokol prihodne leto, če ga boste ponudili, to vam obljubim. Prijatelji in prijateljice, omenjeno je bilo, da ta protokol zagotavlja delovna mesta v EU. Vsako delovno mesto v EU, ki ga zagotavlja ta protokol, zahteva subvencijo 45 tisoč evrov. Je to dobra gospodarska politika? Je to smotrna poraba javnih sredstev? Ne, ni. Da vam tudi povem, da le 15 odstotkov panožne podpore za Maroko porabljamo v ta namen, 85 odstotkov torej ostaja neporabljenih. Tudi to imete v mislih. Zelo me veseli razprava, ki se osredotoča na prihodnost. Tudi sam želim to storiti. Naše partnerstvo z Marokom je pomembno, imamo sosedsko politiko, ki je sklenjena in delujoča. In mislim, da se vsi strinjamo, razen nekaterih, da želimo dober sporazum tudi v prihodnosti. To pravim Maročanom vse čas, Veseli me, da tudi komisija to pravi in osredotočimo se na to. Pomembno pa je, da uberemo jasno stališče, da prevzamemo odgovornost in da glasujemo o mojem poročilu, ki ne zadeva prihodnega protokola, ampak sedanjega. Glede Zahodne Sahare me veseli, da komisija išče različne možne rešitve, kajti jasno je, da je ogromno kolegov v našem zboru, ki se jim zdi trenutno ureditev zelo problematična. Naj no, tudi povem, da imamo kar nekaj držav v svetu, ki so kritične do tega. Avstrija, Švedska, najbolj nedavno tudi nemški Bundestag, eh, nem, potem nizozemci, eh, finci so tudi kritični. Prav tako imamo zelo težko razpravo s svetom, ki ni soglasen v tega vprašanja. Tako da hvala, gospod predsedoči, in veselim se glasovanja proti v sredo. Hvala lepa, gospod Haglund. S tem smo zaključili to skupno razpravo. Glasovanje pa ne bo potekalo jutri, temveč v četrtek ob 11.30 minut. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Bögeja o